poročilo gospe Köstinger o novi gospodarski strategiji. Dank, Herr Herr Kommissar. Hvala, eh, gospod eh, komisar, gospod predsedujoči. Eh, torej, gospodarstvo je dober stebr Eh, gospodarstva in razen tega um, ustvarjajo eh, delovna mesta in uh, zagotavljajo trajnostni razvoj. Gospodarstvo je tretji sektor na področju delovnih uh, mest. Več kot 450 tisoč gospodarskih podjetij imamo in to prispeva 7 odstotkov gospodarski rasti. Samo 60 odstotkov letne prirasti se poseka. Les je pomembna evropska resursa, evropski vir, ki je pomemben za podeželje, pa ne samo za podeželje. Z trajnostnim gospodarjenjem, z evropskimi gozdovi in z več kot 16 eh, milijoni lesniki gostov je zagotovljeno, da gozdovi izpolnjujejo okoljsko in tudi socialno funkcijo. Več kot 50 odstotkov gozdov je v privatni lasti. Torej, na osnovi teh številk sem pripravila poročilo. Gre za to, da razumemo gost v gospodarski, socialni in tudi okoljski blugi. Surovina les je bistvenega pomena in trajnostno je treba izkoriščati les. Eh, ključne točke poročila obsegajo naprimer boljše usklajevanje na evropski ravni energiji, energetska eh, vprašanja, podnebna vprašanja, gospodarska vprašanja vplivajo na gospodarjenje z gozdovi. Gozdove je treba bolje umestiti v različne strategije EU ob upoštevanju prebit držav članic. Nočemo novih bremin za lastnike gozdov in za upravljavce gozdov. Parlament se zato izricno zahteva za ločevanje med eh, načrtovanjem za gospodarjenje z gozdovi in eh, načrti gospodarjenja podarjanja v okviru eh, območij Natura 2000 nočemo, da bi lastniki gozdov morali pripraviti načrti za Natura 2000. Razen tega nočemo kaskadnega koriščanja, temveč trajnostno uporabo tega vira. Razen tega potrebujemo vire eh, oziroma kazalnike za trajnostni razvoj, ki bodo tudi znak kakovosti in ki eh, naj bi veljali za celoten sektor gozdarstva in tu je pomembno, da nimamo um, kataloga uh, kazalnikov, ki bi, bil enak za, ki bi bili enaki za vse. Um, torej, kazalniki trajnosti naj bi bili tudi osnova sistemov za certificiranje trajnosti. Um, razen tega, so zelena delovna mesta eh, pomembna in gospodarstvo ustvarja taka delovna mesta in s trajnostnim gospodarjenjem eh, prispevamo k okoljsko prijazni proizvodnji in tudi k eh, nadaljnemu izobraževanju in usposabljanju na tem področju. Nadaljna točka so raziskave in razvoj, to je treba poudariti. Nove možnosti. Eh, ustvarjanja proizvodov, predvsem gre za biološko kmetovanje, za varstvo krajine. In mm, tudi tu se povdarja, da je treba strategijo za gozdove izvajati na čim bolj nebirokratski način. Gre za spodbude za rast in delovna mesta in mislim, da naj bi tudi odbor za gozdarstvo eh, bolj, um, torej da bi bolj povdarjali pomen tega odbora. Hvala vsem eh, iz odbora za kmetijstvo za dobro sodelovanje, predvsem pa tudi hvala za mnenje eh, odbora za okolje in za industrijo. To je prispevalo k eh, temu, da smo izoblikovali tako jasno stališče Evropskega parlamenta, predvsem pa hvala tudi asistentom in sekretarjatu odbora za kmetijstvo. Hvala vsem, hvala kolegica Kristinger. Sedaj pa sledi postopek pritigni pozornost, tudi tu je preveč prijavljenih in samo tisti bodo dobili besedo, ki eh, niso govorili že v prejšnjih razpravah. Prva je kolegica Neuchl. Hvala. Tudi jaz želim povedati nekaj besed o novi gozdarski strategiji. Res je, da eh, Eh, ka politika v glavnem v nacionalni pristojnosti, vendar pri čezmejnih izzivih na področju gozdov in gozdarstva je treba razmišljati in delovati evropsko. Mnogo je na pravi poti in podpiram to, kar je povedala gospa Kustinger in sicer ekologija, ekonomija, socialne zadeve, pa tudi pomin eh, gozdov za podeželje in za mesta in seveda opredelitev za trajnostni razvoj. To je dobro, nekaj stvari pa je tudi odprtih. Tri stvari. Pomembno je, da imamo kazalnike trajnosti v Evropi, da jih razvijemo. Razen tega je neobhodno potrebno, da razmišljamo o mejah eh, koriščanja gozdov, čeprav eh, se obseg povečuje in razen tega moramo izoblikovati inteligentne eh, koncepte koriščanja in sem sodi tudi ko kaskadno izkoriščanje, ne izključno pa tudi, da bi to uspelo, moramo sodelovati in zato se zauzemam v prihodnosti. Hvala. Kolegica Neuchl, sedaj pa gospod Čambacki. Благодаря ви, господин председател доклад относно новата стратегия на европейския съюз за горите мога да оценя само положително. podprem novo gozdarsko strategijo Evropske unije. Podpiram ta nov sistematičen pristop. Strinjam se tudi s tem, da mora biti to nacionalna prednostna naloga in da ni potrebno, da se sprejme uh, evropsko ureditev. Kljub temu pa potrebujemo eh, nekaj skupnih ukrepov, investicij v sektor, eh, spodbujanje ustvarjanja delovnih mest in tako dalje. Sektor se sooča s težavami, naprimer v moji državi. Evropski skladi se uporabljajo eh, za nezakonite stroške pri realizaciji evropskih projektov in eh, nezakonita proizvodnja eh, lesa je na to nezakonito izvožena. Ne smemo si zakrivati oči pred temi dejstvi. Potrebujemo več naložb za to, da bo ta sektor lahko ustvarjal več dodane vrednosti in več delovnih mest. Hvala, kolegica Müller. Gospod predsedujoči, gospod, predsed... gospod komisar, Hvala za to poročilo na lastno pobudo z 28 kompromisi. To je močno politično sporočilo lastnikom gozdov in gozdarstvu. Zelo pomembno se mi zdi, da so lastninske pravice 16 milijonov zasebnih lastnikov okrepljene in da ostanejo te pravice ohranjene. Ne smemo uh, um, uvesti obveznih načrtov um, gospodarjanja in e, tudi kaskadno koriščanje. In razen tega ne sme priti do povezovanja z Natura 2000. E, gozdarstvo je garant za e, eh, življansko kakovost, za zagotavljanje delovnih mest in predvsem za ustvarjanje vrednosti na podeželju. E, e, Eh, torej razen tega to prispeva tudi k eh, blažitvi podnebnih sprememb in zato predvsem pozivam komisijo, da vključi to poročilo v gospodarsko strategijo. Hvala, kolegica Mir, Mir sedaj pa gospa Kupula Natri. Mikro. Arvoisa puhemies, toivottavasti tämä ei kuvaa. Hvala lepa, gospod predsedojoči upam, da dejstvo, da o tem razpravljamo tako pozno v dnevu, ne kaže na pomankanje interesa za gozdarstvo. Na finskem imamo območje, ki je tako veliko kot Belgija, ki ga je treba zaščititi, kjer je treba gost zaščititi. Uh, ko Evropska unija govori o naravnih verjih, o obnovljivih verjih, eh, se moramo vprašati, kaj storiti glede fosilnih goriv in kako se spopasti s podnebnimi spremembami. Eh, biogospodarstvo je velik del odgovora na to vprašanje. Evropska komisija ima akcijski načrt in upam, da ima tudi vseobsegajoč pristop k tem. Upam, da lahko tudi vključimo biogospodarstvo, zato da ustvarimo več strokovnega znanja, eh, tako pri eh, samem gozdarstvu, pri proizvodnji, kot tudi pri zagotavljanju 3 milijonov delovnih mest. Hvala. Gospa McIntyre. rada bi se gospe kstinger eh, zahvalila za njeno poročilo prepričana sem da eh, velik del vzdržnega upravljanja na področju gozdarstva je omejeno z preveč eh, omejujočo zakonodajo naprimer evropsko zakonodajo na področju lesarstva in zato pozdravljam novo uredbo, v kateri bodo zmanjšani stroški in eh, zahteve po poročanju. Strinjam se, da je treba uporabiti uredbo za uvoz iz tretje države, vendar pa eh, se je treba z eh, težavami soočati bolj osredotočeno, nekar vse vprek, zato da ne bo velika večina um, zaposlenih v tem sektorju in prizadetih. Hvala lepa, gospod. Thank you, uh, Chair. Um, just to take... Gospod predsedojoči, želel bi izkoristiti to priložnost za to, da povem nekaj besed o tem, kako pomembno je gozdarstvo, kako pomembna so drevesa in kako pomemben je les. Prvič gre tu eh, za podnebne uh, podnebno situacijo, za zaposlovanje in za eh, zdravje. Pri eh, prvi eh, temi naj povem, da naši gozdovi absorbirajo 10 odstotkov emisij CO2. In če to lahko zvišamo, naprimer na Irskem iz 10 na 18 odstotkov, potem to pomeni, da bomo lahko imeli boljše izhodišče za uh, spopad z podnebnimi spremembami. Na to zaposlovanje to področje uh, omogoča zelo veliko možnosti za zaposlovanje in to je tudi pomembno za zdravje. Se pravi, uh, zdravje, zaposlovanje uh, in pa uh, podnebje. Tu naj povem, da človekov najboljši prijatelj ni pes, temveč gost. Uh, Hvala, s tem zaključujemo razpravo oziroma kot zadnji dobi besedo gospod komisar Ogen. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci. Čeprav je pozno, sem zelo vesel, da sem lahko danes tu in z vami razpravljam o tej eh, pomembnem vprašanju. Tu predstavljam eh, komisijo in eh, kolege iz komisije, torej zlasti komisarja Vele, Kanete Bejkanska. Če samo te tri omenim, torej vsi bi se zahvalili Evropskemu parlamentu za vaš angažma, za vaš interes za to področje. Zlasti se zahvaljujemo gospe Elizabet Köstinger, spravi poročevalki, za pripravo tega zelo pomembnega poročila. Naj povem, da smo o tem tudi razpravljali eh, v dveh različnih odborih v parlamentu. Evropska unija ima zelo dolgo zgodovino spodbujanja eh, vzdržnega upravljanja gozdov po načelu subsidijarnosti. Imamo skupne vrednote, eh, cilje in pa zaskrbljenosti glede prihodnosti eh, gozdarstva na Evropi v Evropi. Eh, gozda, gozdovi predstavljajo 40 odstotkov eh, površin v Evropi in to je zelo povezano z več eh, politikami, kot so bioenergija, um, biogospodarstvo, um, podnebne spremembe in tako dalje. To igra ključno vlogo pri uh, Eh, vzdržnem upravljanju gozdov eh, in pa s celotnim gozdarskim sektorjem, z zaščito gozdov in tako dalje. Tudi z političnega vidika je to pomembno. Nova gozdarska strategija EU je zelo uh, v skladu z političnimi smernicami Junkereve komisije, torej pri, na področju zaposlovanja v gozdarskem sektorju. Ne pozabimo, da ta predstavlja 7 odstotkov eh, evropskega BNP-ja eh, in pa 3,5 eh, milijonov delovnih mest v Evropi za državo, kot je Finska. Tu naj spomnim, da bomo Polšmena dokument tudi vključeni. Eh, gozdarstvo predstavlja zelo, zelo pomemben eh, del eh, gospodarstva in to je pomembno za vse države članice. Zagotoviti moramo, da bo ta pomembni naravni ver za gospodarstvo in za družbo še naprej lahko uspešen kljub novim izzivom, zlasti na področju podnebnih sprememb tu je treba upoštevati priložnost, ki jo gozdove predstavljajo za eh, omiljanje teh eh, podnebnih eh, sprememb. Na to tudi na področju energetike gozdove igrajo pomembno vlogo, kajti biomasa gozdov predstavlja približno polovico obnovljivih virov energije in v tem smislu gozdovi predstavljajo eh, neprecenljiv eh, prispevek k prihodnosti na tem področju. Ključnega pomena bodo tudi načela subsidijarnosti in pa sorazmernosti. In če si pogledamo samo strategijo, je ključno to, da uh, vzpostavimo okvir, uh, ki naj temelji tudi na uh, koordinacije med različnimi državami članicami vseh eh, dejavnosti na področju gozdarstva. Strategija eh, predstavlja holističen eh, pristop na socialnem, gospodarskem in drugih področjih in dejansko obravnava celotno vrednostno verigo na področju gozdarstva, zlasti na podeželju. Komisija bo skladno z in v sodelovanju z državami eh, članicami in deležnik pripravila večletni načrt dela z specifičnimi strategijami, ki jih eh, bomo izvajali tako na ravni držav članic eh, kot komisije in to bo omogočilo tudi večjo sinergijo med različnimi službami komisije pri implementacijskih strategijah in časovnica je tu zelo dobra in eh, komisija bo podrobno proučila eh, to poročilo parlamenta o novi gospodarski strategiji EU. Hvala. Hvala, gospod komisar. S tem smo končali.